za državljanje Češke republike, ki kot državljani EU morajo imeti možnost brezvizumskega vstopa na ozemlje Kanade. Enajstega marca bomo sedmič obreževali Evropski dan žrtev terorizma. Leta 2004 so na ta dan bombni napadi v Madridu aretirali skoraj da 200 življenj. 16 mesecev kasneje v Londonu pa 52 človeških življenj. Terorizem je napad na bistvo demokracije. Terorizem nima nikakršnega upravičila. Nikakšen napad, nikakršen terorist ne bo oslabil duha evropske solidarnosti in duha evropske demokracije. Še tretje obvestilo. Z veliko zaskrbljenostjo smo prejeli informacijo o usmrtitvi petih oseb v petek na Tajvanu. Obnovitev izvajanja e, smrtne kazni pomeni odklon od de facto moratorija, ki je veljal od 2006. Evropska unija, še posebej Evropski parlament, od nekdaj